so bili izpogajani med poročevalcem in poročevalci v senci. Menim, da so na dobri poti, pri nekaterih drugih točkah pa je še potrebna razprava. Ena od teh točk je zelo pomembna in sicer, da moramo priznati pravilo Edwarda Snowdena v tem procesu oziroma njegovo vlogo. Najti moramo rešitev za njegovo situacijo. Evropski parlament mora imeti besedo pri tem. Omogočiti moramo evropskim državljanom in tudi nacionalnim parlamentom, da najdejo rešitev za to, da pridobijo vse podatke, ki so na voljo. Seveda do tja ne bomo prišli, dokler njegove razmere ne bodo rešene in bo moral ostati v Rusiji. in eh, za ruske organe je verjetno tako pojasnevanje predvsej zapleteno. To je zelo pomemben element in menim, da moramo res pozvati nacionalne parlamente, svet Evrope, ministerski svet, da preuči vse to na strani Evropske unije. Ne moramo samo kazati s prstom na ZDA in ne priznavati tega, da imamo enake težave tudi tukaj v državah članicah Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Ernst. Ja, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa. No, najprej se želim zahvaliti poročevalcu, ki je v zelo kratkem času skupaj z nami pripravil res dobro poročilo. Poskusil je, da bi skozi preiskavo, skozi zaslišanja prišel do podlage, ki jo odraža ta osnutek poročila. Menim, da je bilo možno, da, da je bilo dobro, da je bilo sploh možno, da je Evropski parlament v tako kratkem času na mizo da takšen osnutek poročila državah članicah veliko stvari še ne upoštevajo, naprimer dejavnosti obveščevalnih služb v državah članicah. Veliko tem moramo še obravnavati in to problematiko moramo še poglobiti. Tudi v naslednjih mesecih, ne samo na podlagi tega poročila, moramo vse to tematizirati. Stojimo pred problemom. Tega se moramo zavedati. Kaj naj sploh počnejo obveščevalne službe, kakšne so njihove naloge? Sploh ni banalno, torej ne gre za banalno vprašanje, ali naj jih odpravimo ali ne, ampak gre za vprašanje, kaj naj počnejo, kakšne so njihove naloge, kaj naj upoštevajo, kakšne, kakšna dejstva naj upoštevajo. In bolj kot se obveščevalne službe prilagajajo in eh, pridobivajo več pristojnosti za zbiranje podatkov, bolj je to nepregledno in več je tvegan za varnost. Pri tej problematiki ne bomo iti globje, menim, da je poročilo tukaj naredilo, kar je lahko. Pri tem je pomembno tudi to, da je to eno najpomembnejših poročil in upamo, da bomo to pozitivno sprejeli na koncu. Točke, ki so za nas eh, bistvenega pomena, so naslednje. No, nujno je, da prije do prepovedi neprimernih zbiran množičnih podatkov. Imeli smo razpravo o tem že pri svežnju o varstvu podatkov doseči moramo skupno razumevanje glede tega, kaj je nacionalna varnost in kaj ne, kaj spada v ta okvir. Ali se mora Evropska unija tukaj zauzeti za svoje stališče? No, ne vem. Menim, da je to zaenkrat naloga držav članic. Kar pa mi že vse čas ni všeč, in to bolj pri razpravi. Namreč, da smo toliko govorili o državljanih in vladah. In to moramo še bolj povdariti. Gre za državljane in za vlade, za sistem, v katerem živijo državljani in za to, da se razvije zaupanje. O tem moramo še govoriti, ne pa govoriti kar tako o večnem prijateljstvu. No, menim, da smo v osnutku poročila in v Evropskem parlamentu izpostavili ta problem. Posledice morajo biti, seveda si želimo varnih pristanov tako imenovane Safe Harbor in PNR sporazum, ki dobro deluje. Seveda moramo to postaviti pod vprašaj, kakšno drugo sredstvo pa imamo na voljo. Potem varstvo podatkov znotraj Evropskega parlamenta, to je velikanski problem, to tudi veliko stane, to smo slišali. in eh, to smo slišali v okviru razprave o proračunu. V naslednjem mandatu se bodo še ukvarjali z vprašanjem varstva podatkov, zagotovo. Ne bom pa ponavljala ostalega, kar so povedali predgovorniki. Hvala. Hvala. Sedaj bom sama spregovorila v imenu skupine Alde. Rada bi se zahvalila poročevalcu in glede na časovnico razkriti, glede na to, da sedaj obravnavamo tudi poročilo, se mi zdi očitno, da pripravljamo tudi priporočila za naslednji sklic parlamenta. Pripravili bi radi nekakšen akcijski načrt. Res neverjetno je, da je Evropski parlament edini organ v Evropski uniji, ki preiskuje te zadeve. Edini celo ZDA same so naredile precej več, da bi prišle zadevi do dna kot pa Evropska unija. Zato se mi zdi ta ustrajna tišina držav članic, njihovo zavračanje umestitve te točke na dnevni red eh, sveta in črtanje te točke iz zapisnikov škandalozno. Popolnoma škandalozno. Še posebej zato, ker imajo tudi države članice eh, krvave roke. Bodi si sodelujejo z EDA, bodi si imajo lastne sisteme masovnega nadzora. Mislim, da obstaja še en razlog, da mora obravnavati to naslednji sklic parlamenta. Zato, ker pričakujemo še več razkriti in še uh, več primerov, naprimer Belgakom. Uh, ki ga trenutno raziskujejo in preizkujejo eh, belgijski organi. Brez doma bomo o tem še več slišali v naslednjih letih. Glede priporočil, za nekatera menim, da so ključnega pomena. Krepitev pravnega varstva za državljane in državljanke Evropske unije. Drugič, krepitev nadzora nad obveščevalnimi službami tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Tretjič, in to je izjemno pomembno, ulaganje v IKT, v eh, varstvene zaščitne sisteme, lastne sisteme. Četrtič, zagotoviti moramo zaščito še posebej ranljivih skupin, skupin, ki igrajo pomembno vlogo v sistemu vladavine prava. Govorimo o novinarjih, pravnikih, politikih in drugih javnih osebah, o žvižgačih in celo zdravnikih. Petič. Mednarodni sporazum. Sama zagovarjam takojšno prekinitev pogajanj o vseh sporazumih nobene vrednosti nimajo namreč. Če jih želijo države članice obdržati, potem sem prepričana, da, na, da nam lahko hitro vse skupaj pojasnijo. In ne na zadnje, ne smemo se osredotočati na ZDA. V ZDA počnejo vse to, kar počnejo drugot, zgolj sposobnosti imajo več. Naše države počnejo enako, Rusija počne enako, vemo, kakšni sistemi masovnega nadzora so bili vzpostavljeni za Soči. Tam se skladiščejo podatki dolgoročno. Pred kratkim sem izvedela, da eh, ruska vlada udira v različne sisteme IKT. Brez dvoma isto počnejo na kitajskem in v drugih državah. Ne smemo se osredotočati na ZDA, osredotočati se moramo na načela to je vse z moje strani. Gospa Koraca Bilt, na to pa še dva. Hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se s poročevalko v senci skupine Alde. Govoriti moramo o načeljih, ne pa o posameznih državah članicah. Slišali smo primer eh, Rusije. Mislim, da je pomembno, da parlament upošteva interese državljanov. Ugotoviti moramo, kako se podatki zbirajo, kako se uporabljajo. Potrebujemo jasno, resno razpravo. Zahvaljujem se gospodu eh, Moraesu za njegovo delo. Rada bi povedala tudi, da se strinjam glede tega, da je mm, eh, masovni nadzor vprašanje ne zgolj nacionalne varnosti, ampak tudi zasebnosti, vprašanje temeljnih pravic imam pa pomisleke glede predlogov sprememb. Ne smemo mešati preiskovalne komisije eh, s sodiščem parlamenta, s sodiščem naša priporočila, ne glede na to, kako strogi želimo biti izoper naše države članice, tega ne smemo mešati s kaznimi eh, sodnimi postopki. Jasno moramo videti, kakšna so uh, naša priporočila. sodelovanje med romskimi institucijami mora temeljiti na medsebojnem zaupanju, ne pa tako kot sedaj. Ne smemo imeti organov, ki ne spoštujejo načela subsidijarnosti, ki grejo mimo nadzornih organov. Na to vzpostavljamo svetovalne odbore, in to je zgolj dodatna birokracija. A mi lahko pojasnite, kje je dodana vrednost za to? V nacionalnih državah, članicah, v parlamentih imamo različne načine nadzora. Seveda bi moral obstajati demokratični nadzor, seveda bi morala bi obstajati tudi odgovornost za eh, nacionalne obveščevalne službe, ampak po mojem mnenju ni najboljša rešitev vzpostavljanje dodatnih organov na evropski ravni spoštujem različne načine obravnave tega vprašanja na nacionalni ravni. Če menite, da ni dovolj vse to, kar počnejo v državah članicah, lahko eh, pozovemo k reformam, ampak še vedno ne bi smeli vzpostavljati nekredibilnih organov na evropski ravni. Biti moramo kredibilni, ko se zoprstavljamo državam članicam, ko govorimo o jasnih eh, dokazih moramo biti jasni. Naj spregovorimo švedski, ki jo dobro poznam. Tamkajšnja zakonodaja je bila sprejeta po dolgih parlamentarnih razpravah. Podprle so jo različne politične stranke leta 2009. Omogoča več ravni nadzora in ta model sedaj preučuje druge zahodne države, zato da bi nadgradile raven zaščite. prva oseba iz liste zelenih je bila povabljena sem, da spregovori o tem. Seveda je ta oseba uporabila to priložnost za eh, politične izjave, za volilno kampanjo. In v tem primeru politik zgolj napada lastno vlado, tako kot vsi ostali. In to bi naj uporabili kot neko pričanje to niso jasni dokazi, eh, ki kažejo, da bi morala Švedska spremeniti svojo zakonodajo. To je nesprejemljivo, to je škandalozno. Ne moremo vabiti ljudi, da pričajo v tem zaslišanju, če gre za, pos, eh, za čisto politiko. Pravite, da ne smemo uporabljati neevropskih podjetij, zato da bi zagotovili varnost naših sistemov. Segmentacija interneta je zelo nevarno vprašanje. Ne moremo rešiti ene težave s tem, da spodkopljemo eh, svobodo uporabe interneta. Ne smemo zagotoviti zaščite tako, da postanemo sami zaščitniški in protekcionistični. Razviti bi morali neodvisno tehnologijo, to je res, ampak ne bi pa smeli iz javnih razpisov izključiti podjetja iz EDA in iz drugih držav po svetu, če Eh, so konkurenčna, če izpolnjujejo naše pogoje. Še zadnja točka, gospa predsedujoča. Mislim, da se ne smemo igrati z ognjem. Če sporazum SWIFT in če sporazum PNR stojita, če ni dokazov, da sta bila uh, kršena, potem ju ne smemo zamrzniti. Ne smemo spodkopati uh, Eh, pogajan o horizontalnem sporazumu in trgovinskem sporazumu. Predsednik Obama je dejal, da preizkujejo lastni sistem in to moramo upoštevati v naši razpravi. Veselim se sodelovanja s kolegi in kolegicami, upam, da bomo našli končno besedilo, ki je konstruktivno, ki je uporabno za varstvo podatkov, za spoštovanje interesov državljanov in državljank. Hvala, gospod Pirker. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za zelo angažirano delo v kratkem času. V kratkem času je pripravil res zanimivo in dobro poročilo. Pridružujem se Akslu Fosu, ki pravi, da lahko razpravljamo o izboljšanju poročila, ampak le v detajlih. Zato je treba preučiti predloge spremem dovolite, da podam svoje stališče poročevalcu v zvezi z tem poročilom oziroma s predlogi sprememb. Najprej nekaj splošnega. Vsi vemo, da gre za vohunske dejavnosti, ki so jih lahko izvajali na podlagi tehničnih zmogljivosti, da so izkoristili vse možne instrumente. In menim, da ni tu samo ZDA, ampak da gre tudi za druge politične sile, ki, so, ki se ukvarjajo s tem, pa jih ne opazujemo tako zelo. Moramo jih bolj uh, prepoznati. Torej, pogledati si moramo širšo sliko in vse ohraniti v vidnem polju. Vohunjenje je bolj nacionalna, v nacionalni pristojnosti in to velja tudi za policijo. Ampak kasneje smo razvili Europol, ker smo ugotovili, da je to vrstno sodelovanje veliko vredno. Tudi to sem želel izpostaviti. In kot tretje, iz infrastrukture vemo, da na podlagi naših neinvestiran smo zaostali za ZDA na področju IKT. Zato sem svoje predloge sprememb usmeril v to smer. Prvi element je namreč, da razširimo področje, opazovanja, ne samo na ZDA, ampak da pogledamo, kaj delajo tudi drugo. Kot drugo sem predlagal in res prosim za razmislek, da bi šli po podobni poti kot pri policiji, da nacionalne. Nacionalni organi med seboj sodelujejo. Ne gre za nujno, da vzpostavimo evropsko institucijo ali agencijo, ampak da vzpostavimo koordinacijo ali sodelovanje nacionalnih služb z interesom, torej z namenom, da evropske državljane, industrijo in gospodarstvo zaščitimo pred vohunjenjem od zunaj. To bi nam pomagalo tudi pri tem, da vzpostavimo neke vrste red pri nacionalnih obveščevalnih službah. Tudi to bi bilo nujno za naprej torej da vzpostavimo neke vrste vseevropsko obrambo pred vohunjenjem. Ampak za to se ne zahteva sprememba pogodbe. In kot so rekli predhodni govorniki, v infrastrukturi IKT moramo več eh, investirati tudi v raziskave, zato da bomo imeli najboljšo tehnologijo, da bomo bolj uh, neodvisni in da bomo lahko zagotovili več varnosti in varstva podatkov. Hvala. Hvala, gospod Pirker. Zadnji na seznamu je gospod Mulder. Hvala, gospod predsedujoča. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu Klodu Moraesu. Po mojem mnenju je pripravil odlično poročilo, ki odraža mnenja tega odbora. Sam sem uložil vrsto predlogov sprememb, večinoma so podobni, kot je dejal prejšnji govornik. Kritika je v nekaterih primerjih upravičena, ampak pomembno je, da razvijemo ras, ra, lasne kapacitete, lasne podatkovne baze. Zbrati moramo vse informacije, ki so potrebne za varnost. Sami se moramo boriti proti terorizmu, na to pa sodelovati z američani, ko je to mogoče ko podajamo informacije drugi strani, ni nujno, da te informacije podajamo v svežnju. Če želijo določene informacije, morajo prositi za njih. Hvala. Ne vem, če se želi oglasiti Evropska komisija. Na seznamu imam tri imena. Ne. Komisija se ne želi oglasiti, kaj pa predsedstvo sveta? Očitno tudi ne. Gospod poročevalec, izvolite, beseda je ponovno vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Razumem stališče gospoda Pirkerja. Sestava dnevnega reda je čudna. Na eni strani piše obravnava predlogov sprememb, ampak to je popolnoma nasprotno od obravnave predlogov sprememb. Te predloge Eh, obravnavamo na sestanku eh, poročevalcev v senci. Vaše eh, tehnološke, pa tudi predloge gospoda Mulderja tam obravnavamo zelo natančno in temeljito. Ta sistem, v katerem v večini poročevalci v senci spregovorimo o splošnih zadevah, to ni obravnava samih predlogov sprememb. Lahko pa se dotaknem posameznih točk. Dovolite, da začnem z vami, gospod Mulder. Navezal se bom tudi na uvodni komentar gospoda Fosa. Zavedali smo se vprašanja evropskega oblaka. Poročilo smo strukturirali na ta način, da bi zagotovili delovne dokumente ko je gospod Fos govoril o varnem pristanu, o naših lastnih kapacitetah, o vprašanju oblaka, o tehnologiji. Vse to so vprašanja, kjer je bistvenega pomena, kako se bo Evropski parlament odzval. In gospa Inetfeld je povedala, da je pomembno, da pripravimo poročilo, ki bo trajalo onkraj tega sklica in ga bodo upravnavali v naslednjem sklicu parlamenta. ravno zato eh, moramo imeti takšne predloge sprememb. Eh, nekateri od vaših so bili zelo inovativni, zelo premišljeni. Te zadeve resno jemljemo na sestanku poročevalcev v senci. Na prvem tovrstnem sestanku smo po pravici povezano obravnavali mednarodne prenose, govorili smo o trgovinskem sporozumu, pa tudi o vanjem pristanu. Čakajo nas še novi intenzivni sestanki poročevalcu v senci. Poskušal bom zagotoviti, da eh, se vedno pogovarjamo tudi s tistimi, ki so predloge sprememb uložili, tako da vedo, kaj se z njimi dogaja. V tem sistemu je namreč težko obravnavati vse predloge sprememb. Pomembno je, da veste, kaj se dogaja na naših sejah. Nekateri predlogi sprememb so namreč zelo tehnični, pa tudi zelo uh, jasni in specifični. Dovolite mi, da se sedaj dotaknem posameznih komentarjev. Najprej gospod Fons. Sprejeli smo nekatere eh, predloge sprememb skupine ELS. To poročilo je rezultat ur in ur sestankovanja številnih članov in članic odbora na sestankih, kjer obravnavamo kompromise, analiziramo vse ključne točke v poročilu. Obravnavamo tako samo vsebino, kot tudi eh, ton teh ubeseditev, eh, ubeseditev na temo moralnih vprašanj, etičnih vprašanj. Mislim, da se vsi poročevalci tega dobro zanimajo, eh, zavedajo gre za preiskovalno poročilo, ki obravnava na eni strani vsebino, na drugi strani pa daje kost za oglodanje zunanjim eh, deležnikom, opazovalcem javnosti. Govorimo o pričah, o intervjuvancih in tako dalje. Nekatere od tem, ki ste jih vi obravnavali, naprimer eh, vprašanje etike, vprašanje tehnologije, tukaj moramo biti izjemno previdni ko oblikujemo kompromise, zato da zagotovimo, da je jezik pravi. Omenili ste tudi varni pristan, evropski oblak in podobno v vaših komentarjih. Gospod Albrecht, je dal dober primer nekaterih specifičnih elementov, ki jih dobimo iz posameznih uh, političnih skupin. Uh, Jan je spregovoril o Edwardu Snowdnu, tudi to najdemo v nekaterih eh, predlogih sprememb. Gre za pomembno temo. Jasni moramo biti, ko obravnavamo posamezne specifične komentarje, ki jih podajajo politične skupine. Sam si prizadevam za to, da vedno pristopimo eh, občutljivo, pravično, odprto, pregledno čim preglednejši moramo biti. Veselim se že naslednjih sestankov poročevalcev v senci, ki bodo brez dvoma izjemno intenzivni. Verjetno niste razumeli, da sem malce ironičen, ampak dobro. Res mislim, da moramo biti pregledni, transparentni. Za parlament je to izjemno občutljiva, politično občutljiva tema. Zato moramo biti previdni. Že več poslancev je dejalo, da nobeno nacionalnih parlamentov tega ne obravnava. Eh, nobeno od parlamentov ne obravnava tega nadzora, tehnologije in tako dalje. Sedaj smo prišli do eh, ključnih vprašanj. Vpraš, eh, obravnavali smo komunikacijo, na naslednjih sestankih pa bomo govorili o, tudi o temah, ki jih je obravnaval že Jan. Kornelija je prav tako podala nekaj zanimivih komentarjev. Podarila je vprašanje uh, habeas corpus. Gre za to, da želimo pripraviti dokument, ki bo preživel tudi v prihodnosti, ki bo služil kot nekakšen akcijski načrt. To je pomembno. Sofi, tudi ti uh, si podala nekaj zanimivih komentarjev. Govorila si o uh, habeas corpus, o akcijskem načrtu, o dokumentu, ki nas bo preživel. Gospa Bild, govorili ste o dodani vrednosti tega poročila. Na kratko, ne o dodani vrednosti poročila, o dodani vrednosti tega, da imamo uh, svetovalno institucijo na evropski ravni. Se upravičujem o dodani vrednosti sodelovanja institucija, si o tem govorila. Mislim, da se ni treba spuščati v podrobnosti, pravi predsedujoča. No prav, ne bomo šli tja. Zadnji, ki ste se oglasili, prav, eh, pozdravljamo vse predloge sprememb, ki ste jih uložili. Tisti, ki ste se odeleževali teh zaslišanj, ste bili premišljeni, pripravili ste zanimive predloge sprememb, sam se prizadevam za to, da bomo vse obravnavali natančno in pregledno. Tiste, ki ste pripravili tehnične predloge sprememb, s tistimi se bomo pogovarjali, tako da boste vedeli, kaj se z vašimi predlogi sprememb dogaja na sestankih poročevalcev v senci. Še enkrat bi se rad vsem zahvalil, zahvaljujem se kolegom, pa tudi uh, našemu osebju. Eh, mojemu osebi v sekretarijatu. Gre za ogromno, zelo obsežno delo. To ni navadno poročilo, to ni navadna preiskava. Zahvaljujem se sekretarijatu, našemu osebju in še posebej poročevalcem v senci, ki so toliko svojega časa namenili eh, obravnavi teh vprašanj in udeleževanju teh sestankov. Zato sem vam hvaležen. Hvala. Hvala. mislim, da si sekretarjat osebje, asistenti vsi eh, zaslužijo to zahvalo. Tudi sama bi to povdarila. Priprava kompromisov iz eh, takšnega svežnja predlogov sprememb je težko delo. Prav imate. Biti moramo čim bolj transparentni. Prav, hvala. S tem smo prišli do naslednje točke na dnevnem redu. Gre za sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu o delu delovne skupine za sredozemlje. Gospod Mušel, ki je direktor za migracije in azil iz generalnega direktorata za notranje zadeve, še ni prišel v dvorano, še vedno ga čakamo, če se ne motim mislim, da bomo morali v tem primeru nažalost spet prekiniti našo sejo za deset minut. Upam, da bo uh, gospod Mušel ob treh tukaj, takrat bomo nadaljevali. Kolegi in kolegice, prosim vas, da se posedete. Gospod Mušel se nam je pridružil, tako da bomo nadaljevali z zasedanjem. Okay, colleagues, we're, uh, we resume... Kolegi in kolegice, nadaljujemo sejo. Usedite se, prosim. Če pa se želite pogovarjati, pa to prosim počnite zunaj dvorane. Hvala. Okay, as you know, following the boat... Kot veste, po nesreči ladje ki se je pripetila blizu eh, otoka Lampeduze v oktober 2013, v kateri je umrlo več kot 360 ljudi, se je Svet za pravosodje in notranje zadeve odločil, da vzpostavi delovno skupino za sredozemlje. Mandati delovne skupine je bil določiti ukrepe za kratkoročno uporabo eh, politik in orodi Evropske unije. 4. decembra 2013 je komisija potrdila sporočilo o delu delovne skupine za sredozemlje, ki je bilo predstavljeno na razpravi eh, Sveta za pravosodje in notranje zadeve 5. in 6. decembra 2013, na to pa so o tem govorili tudi na Evropskem svetu 19. in pa 20. decembra lani. Evropski parlament je napisal pismo komisarki Malstromovi, in v tem pismu izrazil uh, svojo nezadovoljstvo z nedostopom do informacij glede zasedan delovne skupine. Še enkrat uh, poudarjam, da okvirni sporazum določa, da bi moral Evropski parlament imel, imeti iste podatke, kot jih ima komisija. Druga točka, prve priloge, pravi, da mora komisija poslati parlamentu isto dokumentacijo kot nacionalnim organom in to v uh, istem trenutku. Gre za vse dokumente, tudi dnevne rede in pa vse, ostalo, uh, vse ostale dokumente. Pripričana sem, da bo komisija v prihodnosti spoštovala takšne določbe. Sedaj pozdravljam gospoda Mušela, ki je direktor za migracije in azil iz Generalnega direktorata za notranje zadeve ki bo predstavil sporočilo komisije. Dobrodošli, gospod Mišel, mislim, da imate tudi predstavitev. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad odzval na vaš komentar glede, glede eh, dostopa do dokumentov, glede prenosa dokumentov. Komisija na delovno skupino ni gledala kot na skupino strokovnjakov. Gre za 28 držav članic, eh, pa tudi pridruženih članic na visoki ravni. Gre za skupino, ki je uravnavala kratkoročne ukrepe po dogodku eh, ob obali Lampeduze. Takšnega organa v preteklosti Evropske unije še ni bilo. Gre torej za organ zunaj pogodbe. Vseeno pa smo želeli ta organ eh, ponovno umestiti v okvir pogodbe. Pripravili smo sporočilo komisije, zato da bi povezali to uh, skupino z drugimi institucijami Evropske unije. Svet in Evropski parlament dobita isti dokument in to je sporočilo komisije. Delovna skupina je zaključila svojim delom, opravila je svoje delo in sedaj je nastopil čas, da svet in parlament obravnavata te ukrepe in jih začneta izvajati. To je bilo naše stališče. Sveda pa bi lahko bolje obveščali parlament. Obžalujemo, da nismo podali dovolj informacij o tem še pred današnjim zasedanjem. Na kratko, če prav razumem, so te seje potekale ne na osnovi sporočila komisije, dobili smo dokument istočasno kot svet. To pravite. Da, sporočilo komisije smo istočasno poslali svetu in parlamentu. Delo delovne skupine je bilo upravljeno poprej. Črpali smo iz dela delovne skupine in pripravili sporočilo. Vi pa pravite, da bi morali delo delovne skupine predati oziroma o njem obveščeni parlament. No, šlo je za poseben organ, o tem smo se posvetovali tudi s pravno službo. Pravne službe imajo včasih, včasih različna mnenja, ampak takrat smo dobili takšno mnenje. Mislim, da je pomembno, da se uh, sedaj lotimo vsebine, saj je ta pomembnejša kot postopki. Res, res je, lotili se bomo vsebine, ampak tudi postopki so pomembni, saj so pomembni za demokracijo. Dobili smo sporočilo, dobili smo dnevni red, in povabilo 50 dni pozneje. Ampak dovolj o tem. Mislim, da smo vsi sedaj na isti uh, poti in isto razumemo. Dejali ste, da ste ustvarili organ zunaj um, pogodbe in da tega nočete več počne, eh, poč, eh, početi. Sedaj pa vsebina. Hvala. Delovna skupina je bila vzpostavljena po tragičnem dogodku ob Lampeduzi. Mislim, da smo se takrat vsi eh, prebudili in zavedli tega, kar se dogaja. Tukaj je seznam, umrlo je 260 eh, ljudi, je izgubilo svoje življenje. In takrat smo se na to odločili za vzpostavitev delovne skupine. Evropski parlament je pripravil resolucijo in v sporočilu komisije eh, lahko vidite, da se sklicujemo tudi na to resolucijo Evropskega parlamenta. Cilj delovne skupine je bil osredotočiti se na kratkoročne ukrepe in rešitve, ne pa na dolgoročne rešitve. Delovna skupina je identificirala pet sklopov ukrepov. Prvi ukrep se nanaša na sodelovanje s tretjimi državami, drugi ukrep na regionalno varstvo, na ponovno eh, poseljevanje, na pravno varstvo, tretji ukrep na eh, tihotapljenje, četrti na eh, nadzor meja in peti ukrep solidarnost ter pomoč tistim eh, državam članicam, ki so najbolj prizadete. Evropska služba za zunanje delovanje sedaj prvič resno jemljajo to vprašanje. Uporabiti moramo to gonilo in sprejeti konkretne ukrepe v tretjih državah. Sodelujemo s tretjimi državami, podpisali smo eh, sporazum o mobilnosti s Tunizijo, isto si prizadevamo pri nekaterih drugih tretjih državah potrebujemo pa konkretne ukrepe na kraju same. Naj vam dam primer. Številni subsaharski imigranti prihajajo iz Libije. Tega se zavedamo, ampak v Libiji ni dovolj ladi, ni dovolj plovil. Ko je neka ladja uh, opažena, je na to tudi uničena, zato je teh plovil premalo. sodelovati moramo s tunizijskimi oblastmi zato, da prekinemo trgovanje s plovili med tunizijskimi tihotapci in libijskimi tihotapci. To je, na primer, konkreten ukrep, ki ga moramo izvesti. Prizadevati si moramo tudi za osveščanje javnosti. To je ena od ključnih nalog, ki jo je delovna skupina predstavila v državah izvora, v tranzitnih državah, moramo obveščati, kakšna so tveganja eh, takšnega potovanja. Ljudje pogosto jemljajo kredite, eh, ženske so napadene, posiljene in tako dalje. Obveščati jih moramo o teh tveganjih, predstaviti, kakšne so eh, pravne posledice, zato da bo teh dogodkov manj. Glede pravnih izzivov, okrepiti moramo eh, regionalne uh, sisteme oziroma programe za ščite. Takšne programe imamo uh, v Severni Afriki. Razviti moramo tudi boljšo politiko vračanja. Komisija je pozvala države članice, da povečajo kvoto za uh, ponovno poseljevanje obene pa moramo ukrepiti tudi zakonite poti do Evrope. To je najbolj kontroverzna točka na dnevnem redu delovne skupine, saj ni veliko politične volje za to med državami članicami. Imamo naprimer sezonske delavce, študente, raziskovalce in tako dalje. Prizadevamo si za konkretno pravno besedilo, ki bi okrepilo zakonito priseljevanje obravnavamo tudi prosilce za azil. Govorimo tudi o varovanih postopkih vstopa, o posebnih vizumih in tako dalje. Delovna skupina je prosila komisijo, da eh, poskuša najti neke možnosti krepitve sistemov tudi na tej strani. Na to boj zoper tihotapljenje in organizirani kriminal. Za pomoč smo prosili Europol, ki je sodeloval v delovni skupini, da bi razvili konkretne ukrepe skupaj z državami članicami, da bi razbili to vrstne mreže. To je seveda težavno delo, saj so to mreže, ki delujejo v tretjih državah. Naš, eh, naše možnosti so omejene. Sodelovati moramo s tretjimi državami, s Tunizijo, Marokom, Libijo, Egiptom, Turčijo zato da bi se skupaj borili proti tihotapljenju. Komisija bo revidirala obstoječo zakonodajo na tem področju in poskušala ugotoviti, če je zakonodaja še vedno primerna oziroma če je treba predstaviti nove zakonodajne predloge na tem področju. Na koncu še vprašanje nadzora meja. To je seveda ključnega pomena kot veste, e, še vedno poteka operacija, ki je izboljšala razmere blizu Italije. Ladje sedaj niso več usmerjene na Lampeduzo, ampak jih usmerjajo e, na Sicilijo in e, celinsko Italijo. S tem smo rešili že številna življenja. Gre za operacijo Frontexa, povečali smo njihov proračun za 7,9 milijona evra, to smo storili oktobra. Obenem pa želimo izboljšati to situacijsko podobo, kot temu pravimo v regiji, zato da bi pomagali ladjam, ki potrebujejo pomoč. Obenem beležimo napredek pri uredbi, sodelujemo s predsedstvom, eh, poskušamo izboljšati operacijo Frontexa, s tem bi eh, jasneje razdelili naloge eh, in ugotovili, kdo je zadolžen za kaj, ko ljudje izstopijo, ko stopijo na kopno. In še peta točka na zadnje vprašanje solidarnosti in pomoči med državami članicami. Mobilizirali smo eh, nujnostne sklade v Bolgariji, na Mačarskem, v Italiji, gre torej za tiste eh, države, ki so v prvi bojni vrsti. Izboljšujemo njihovo kapaciteto za eh, reševanje beguncev. Več kot 10 tisoč ljudi je prišlo v Bolgarijo med septembrom in decembrom in eh, država se težko sooča s takšnim pritiskom. Obenem je veliko pritiska tudi v Italiji in to tudi sedaj, po zimi. Še vedno je veliko ladij, ki so smerjene v Italijo. Zato smo povečali tudi pomoč za unine primere za to državo. Solidarnost potrebuje odgovornost. Eh, Evropska unija in države članice vam pomagajo, če v polni meri izpolnjujete pravni red skupnosti imamo tudi postopek za ugotavljanje kršitev zoper eh, tiste države članice, ki ne izpolnjujejo pravnega reda skupnosti. Kakšni so naslednji koraki? No, naslednja je faza izvajanja. Biti moramo predvsej bolj proaktivni na kraju samem. Komisija sodeluje z državami članicami, eh, z zadevnimi agencijami, petimi agencijami na tem področju, zato da bi skupaj zagotovili, da to sporočilo ne bo zgolj eh, papir, ampak da je to dejanski operativni načrt za izboljšavo razmer. Vrnili se bomo tudi na skupni Evropski svet, ki bo govoril o izvajanju eh, sporočila. Šli bomo tudi na zasedanje sveta za PNZ, bodi si marca, bodi si Eh, junija, zato da bi poročali o ukrepi, ki so bili sprejeti po sprejemu sporočila. Seveda se veselimo vaših komentarjev, kadarkoli eh, nas rabite, vas lahko obiščemo, tako da bomo lahko pojasnili, v kateri fazi je izvajanje. Hvala. Um, uh, Hvala. Sedaj pa grško predsedstvo. Mislim, da bi bilo koristno slišati redno poročanje o statusu izvajanja, kajti sedaj vemo, kakšni so cilji, kakšen je načrt, ampak mislim, da bi bilo dobro nadzorovati tudi praktično izvajanje sami praksi. Mogoče vas lahko prosimo, da pridete nazaj čez mesec dni približno, tako da bi videli, kje smo, da bi imeli poročilo o napredku. Grško predsedstvo. Komentari, gospod Vogaris, gospod Kolecis mogoče. Hvala, predsedujoča. Ja, ker imam to možnost, danes bom govoril v maternem jeziku grščini. Hvala parlamentu za to priložnost. Grško predsedstvo meni, da je zelo pomembno, da takoj začnemo izvajati predvidene ukrepe v sporočilu komisije. Želimo nadzorovati to izvajanje v različnih delovnih skupinah na svetu. V kontekstu teh dejavnosti vidimo uredbo o delovanju na skupnih mejah Frontexa. Potem imamo moč parlamenta, kar nas zelo veseli pri tem, da bomo sprejeli to uredbo že pred novimi volitvami. Nekdo se oglaša? Nihče več, gospod Molder, samo vi. Eh, Hvala, predsedujoča. Vprašanje imam za komisijo. Če sem prav razumel, boste imeli napovedano sodelovanje s sosednjimi državami Evrope, zlasti s tistimi, ki so blizu sredozemlja. Tu imamo novo uredbo o Eurosuru ki omogoča, da imamo v delegacijah na veleposlaništvih Evropske unije predstavnike, ki imajo posebno odgovornosti za poročanje o situacijah z begunci v teh državah. Ali bo komisija uporabila te možnosti, ki so bile oblikovane? To je prvo vprašanje, potem drugo. Italija je bila ena izmed prvih držav, ki je sodelovala pri pilotnem projektu za Eurosur. To je bila ena izmed držav, ki je oblikovala nacionalni koordinacijski centr že zelo zgodaj. Kljub tej tragediji na Lampeduzi. Italija je bila ena izmed prvih, ki je sodelovala pri Eurosuru. Ni pa bilo primerne reakcije strani drugih. Okay, Hvala, če se ne oglaša nihče več. Ne bom predala besedo komisiji, ki se bo odzvala na ta vprašanja. Yes, ja, hvala lepa. Imamo uradnike za zvezo, skušali bomo oblikovati toliko mreži, kolikor se bo le dalo, da bomo imeli toliko uradnikov za zvezo, kot se le da, to je dobra praksa. Če imajo države lahko tudi vire, ki so na voljo, bomo to uporabili preko delegacij. To je zelo pomembno zlasti v boju proti tihotapcem. Pomembno je, da imamo sestanke uradnikov za zvezo, izmenjavo informacije z njimi, da ustvarjamo sinergije v sami praksi. Glede vašega vprašanja o Eurosuru, o tem, da je bila Italija ena izmed prvih držav, ki je sodelovala, no, nisem razumel, kakšno je bilo vaše sporočilo, prostite, mislim, da je bilo to zelo pozitivno, da je bila Italija tako aktivna glede eurosora. Države sedaj to spremljajo. Vsi so s tem povezani dobro. To je bilo zelo pozitivno, da je Italija začela, ampak nisem razumel, kaj ste želeli reči. Gospod Mulder, niste zadovoljni. Predsedujoča naj pojasnim. Želel sem reči, da je bila Italija prva, ki je sodelovala pri Eurosuru. Lahko pa bi opozorili druge države, jih prosili za pomoč. To pa se ni zgodilo. O tem sprašujem. Eurosur naj bi izboljšal komunikacijo med državami. In v tem primeru nisem videl nobenih znakov takšnega sodelovanja. Komisija. Ja, pravzaprav omenjate ta specifični dogodek, ki se je zgodil na Lampeduzi takrat. Nisem razumel vprašanja, pravzaprav oprostite, ampak sedaj imamo pravosodno preiskavo, če je prišlo do storjenih napak strani italijanskih organov. Če je mejna straža takrat storila kakšno napako, ne bom se spuščal v pravosodno preiskavo, ki poteka če bi lahko mogoče imeli kakšno podporo ali kaj drugega, ampak kaj morate upoštevati? Ta dogodek se je zgodil zelo blizu obale Lampeduze in takšni dogodki se zelo hitro odvijajo. Mogoče bi lahko aktivirali kakšno pomoč drugih, ne vem. Sodnik bo presojal o tem, če je prišlo do kakšne napake. Okay, se... Dobro, hvala. Mislim, da smo s tem pri koncu te točke na dnevnem redu. Hvala, gospod Mušel. Upam, da vas lahko ponovno pozdravimo v tem odboru, da boste predstavili poročilo o napredku. Okay. Um. Dobro, naslednja točka na dnevnem redu je pravzaprav moje poročilo o dostopu javnosti do dokumentov. To nam bi bilo letno poročilo, ampak pravzaprav gre za dve leti od 2011 do 2013. To je tretje poročilo odbora Libe, zato da bi pomagali pri situaciji glede preglednosti v evropskih institucijah. Sem poročevalka in poslanka, zato menim, da je preglednost ključnega pomena pri ponovni obnovitvi zaupanja državljanov evropske institucije. Ampak mislim, da moramo ugotoviti, da žal preglednost ni še v našem DNK-ju, še veliko je nepotrebnih tajnosti. Prejeli smo približno 85 predlogov sprememb. Ne bom se spuščala v podrobnosti predlogov. Gospa Koraca Bildi odšla, to obžalujem, ker je bila ena izmed avtoric predlogov, nekateri drugi, ki so ložili predloge, niso to vseeno, jih bom preletela. Tu je nekaj loženih predlogov, sprem gospe Somar, bojim se, da ne bo mogla podpreti teh predlogov, kajti pri vseh predlogih gre za zmanjšanje dostopa do dokumentov in preglednosti. Lahko pa bom podprla številne predloge gospe Korace Bild in gospe Makovej, recimo Tu gre za njun poziv, da bi proaktivno dejali na voljo dokumente na spletnih stranih institucij. Tudi sama menim, da bi s tem zmanjšali število zahtevkov, ki jih je toliko. Potem lahko podprem predloge sprem gospoda Milderja, ki sedaj je na telefonu. Ja, kliče in hoče več preglednosti v strokovnih skupinah, skupinah za komitologijo. Potem lahko podprem predloge sprememb ali pa en predlog gospoda De Jonga, glede objave zapisnikov, sestanko delovnih skupin svetov, vključno z državami članicami in predlogi skladno z, nedavnim, z nedavno sodbo Evropskega sodišča sodbi Info. In na koncu lahko podprem tudi predloge sprem gospe iz Argentini. Ona poziva vse institucije k temu, da bi izvajali uredbo o preglednosti, tako da bo to usklajeno z določbami konvencije Arhus o dostopu do informacij na področju okoljskih zadev. Mislim, da so to moje glavne pripombe. Malo je poslancev tu. Glasovanje odboru Libe bo verjetno potekalo. 20. ne? Ne 12. ker me ni. Poiskali bomo drug datum. Verjetno bo to 20. Potem pa bomo imeli glasovanje na plenarnem zasedanju marca. Komisija, gospod Kruger, želi kdo besedo iz komisije? Ne, gospoda Krugerja ni tu, da bi to pokomentiral. Če se ne oglaša nihče. Ne, nihče se ne oglaša. Dobro, to je bila verjetno ena zmed najkrajših točk na dnevnem redu zgodovini zasedanja. Dobro. Več kot uro prihitevamo. Predlagam, da že petič danes prekinemo zasedanje. Do štirih. Pravijo mi, da je gospa Ljubej na voljo ob štirih, tako da vas vabim na ponovno zasedanje ob štirih.